bo potekalo jutri. Naslednja točka na dnevnem redu pa je kratka predstavitev poročila gospe Riz o zdravstvenih vprašanjih v zvezi z elektromagnetnimi sevanji. Besedo takoj dobi poročevalka za 4 minute. Najlepša hvala. Najprej bi nekaj povedala o postopku. Nisem prva in tudi ne zadnja, ki bom govorila proti členu 45.2 poslovnika ta člen nam onemogoča razpravo danes tukaj, nobenih govorcev v imenu skupini, ampak vseeno bi se rada zahvalila ljudem, ki so mi pomagali, eh, moji kolegi poslanci so bili moji sodelavci, brez njih bi delo zastalo. Mm, tukaj jih zdaj ni. Ura je skoraj enajst, ampak gre za zelo pomembno temo, ki zadeva na milijone ljudi po Evropi. Mi se v parlamentu že dolgo nismo ukvarjali s tem. Deset let je že minilo, v tem času je prišlo do razvoja novih tehnologij, imamo uh, visokonapetostne daljnovode, mobilne telefone, mnogo prednosti je in o tem sploh ne dvomim. Ampak hkrati se pojavljajo uh, huda vprašanja v povezavi s to tehnologijo. Poteka razprava o tveganjih tudi v znanstveni skupnosti in uh, v znanstveni skupnosti ni soglasja o tem. Imam nekaj ambicioznih predlogov, za katere upam, da bodo podprti jutri. Gre za zaščito eh, najbolj ranljivih. Uh, za zaščito šol, za zaščito domov za ostarele. Pomembno je, da vzpostavimo postopke, ki nam bodo pomagali zagotoviti, da bo raziskovanje potekalo na neodvisen način, torej da bo pristop moralen. Želimo neodvisne raziskave, ko gre za vpliv mobilnih telefonov na vas in na vaše otroke. Želimo tudi bolj varne prakse za otroke. To je gotovo povezano s tržnimi praksami potem si je treba ogledati električna podjetja in tako naprej. V prvem odstavku mojega poročila uh, se govori o uh, vzpostavitvi omejitev, omejenih vrednosti, ampak to ni bilo sprejeto. Skoraj soglasno pa je bilo 2. septembra lani sprejeto drugo poročilo o Evropskem akcijskem načrtu na področju Eh, varstva zdravja in okolja. Trenutna politika komisije, ki nekako tišči glavo v pesek, ne prispeva k razjasnitvi situacije. To pa državljani pričakujejo od nas. Strokovnjaki se še naprej ne strinjajo, veliko eh, postopkov pred sodiščem je in včasih rezultat eh, koristi bolj industriji, drugič potrošnikom. Svetovna zdravstvena organizacija ima mejno leto 2015, šele takrat so rekli, da bodo pregledali vplive, ampak to ni pravi pristop. Mislim, da na ta način zanemarjamo državljane in v prihodnosti bomo lahko odkrili, da smo krivi, kar se tiče zdravstvenih tveganj. Previdnostno načelo je nekaj, kar si želimo, ne gre za nedejavnost, ampak za ukrepanje, za to, da se zmanjšajo negotovosti. In to je definicija dinamičnega pristopa. Zato smo tudi vložili to poročilo in imamo tudi alternativno resolucijo zelenih, ki, s katero se strinjam. To pravzaprav temeli na mojem prvotnem predlogu, da se zmanjšajo mejne vrednosti in devet držav je to že naredilo. Tudi bruselska regija je uvedla omejitev 3 volte na mesto 41. Sem poročevalka v imenu Evropskega parlamenta za to temo in predvsem bi rada dosegla napredek na tem področju. Poročilo je bilo sprejeto v odboru in upam, da bodo ljudje tudi jutri glasovali za to poročilo imam pa dve glavni sporočili. Elektromagnetni valovi in pa njihov vpliv, to je odprto vprašanje in mislim, da bo naslednji Evropski parlament se tudi moral ukvarjati s to temo. Moramo pomagati državljanom na tem področju in prevzeti odgovornost. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa eh, gospod Verhojgen v imenu komisije. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Evropskemu parlamentu in še prav posebno vam, gospa Riz, bi se rad zahvalil za to poročilo o elektromagnetnih poljih. Elektromagnetna polja, to je tema, ki zadeva veliko evropskih državljanov. To je kontroverzno vprašanje in tudi pomembno, tudi za nas. Kar se glede na zapletenost in močna čustva, ki spremljajo to vprašanje, je prav posebnega pomena, da natančno zbiramo podatke in da jih potem tudi natančno in objektivno ovrednotimo. Zato to temo komisija stalno zelo pozorno spremlja in to je tudi izhajalo iz priporočila sveta iz leta 1995. Komisija zato ne prenehoma zbira informacije pri neodvisnih znanstvenih odborih, da bi dejansko lahko ugotovili, kakšne so nevarnosti elektromagnetičnih pol. Najnovejša stališča pristojnega znanstvenega odbora na to temo je bilo sprejeto januarja letos. Rad bi dodal, da komisija spremlja tudi razvoj dogodkov v državah članicah, pa tudi nedavne sodbe proti podjetju v Franciji in prav tako zniževanje sevalnih stopen v regiji Brusel. Parlamentu lahko zagotovim, da komisija da bo komisija poskrbela z veliko pazljivostjo, da bomo uredili stvari. Naj spostavim še nekaj stvari. Na evropski ravni že imamo okvir, v kateri določamo stopnje sevanja, pa tudi raven zaščite glede na znane posledice delovanja. Drugič, dosedanje neodvisne znanstvene informacije kažejo, da ni potrebno zniževati teh sevalnih stopen. Komisija bo sledila znanstvenim dognanjem na tem področju zelo pozorno, da bi ugotovili, ali je potrebno prilagoditi sevalne stopnje. In tretjič, komisija razmišlja tudi o potencialnem vplivu elektromagnetnih sevanj na zdravje. Tako da sodelujemo z najpomembnejšimi akterji, da bi uspešno in ustrezno odgovorili na skrbi državljanov. Rad bi izpostavil to, da je potrebno spobuditi tudi raziskave in tako odstraniti nekatere nesporazume, ki še prevladujejo. Hvala, gospod komisar. Vidite, skušamo zmanjšati stopne elektromagnetskega sevanja prav v tej dvorani. Glasovanje bomo imeli jutri. Zdaj pa še zadnja točka na dnevnem redu in to je poročilo gospe Gaček o težavah in perspektivah v zvezi z državljanstvom Unije. Poročevalka dobi besedo za štiri minute. Izvolite. Gospod predsedujoči.